Dobro jutro, <clears throat> kolegice in kolegi. Prosim, sedite. Torej, začeli smo ob devetih s skupno sejo Libe in odbora za proračunski nadzor. nadzor. Torej, glasovali smo o eh, celo uro, o boju proti goljofijam, ki škodijo finančnim interesom Unije z uporabo kazenskega prava. In sicer sva gospa Grisle in je pripravila poročilo za Libe. Sedaj pa nadaljujemo v delu z odborom Libe, torej z rednim sestankom prosim vas za pozornost. Torej, upoštevajte prosim, da bomo po prvi točki na dnevnem redu spet imeli glasovanja. Tisti, ki ste more biti pozabili prinesti seboj elektronsko kartico, tiste prosim, da pošljete nekoga po to kartico in to velja tudi zame. Torej, osredotočite se predvsem na dnevni red in najprej moramo sprejeti ta dnevni red. Nekaj sprememb je bilo predlaganih in sicer poročilo GAL, to bo prva točka, prvo glasovanje po četrti točki, potem Intfeld eh, poročilo drugo glasovanje, potem mednarodni sporazumi, eh, in sicer je glasovanje o teh sporazumih sedaj predloženo na sestanek 24. v Strasburu. In potem razprava o obisku delegacije v Bolgariji in potem še obravnava vprašanja zapisni odgovor, zapisni odgovor gospoda Stojanova. Potem 18. točka, to glasovanje je potrjeno. Torej od te točke bomo glasovali, glasovali prihodni policijski urad. Ali ima kdo kako pripombo v zvezi s tem? 15 ta točka na glasovalnem seznamu. Oziroma, nimam glasovalnega seznama za 15. točko, ali ste to razposlali ali ne. Torej, o čem pravzaprav govoriš? Gre za Perikles. Ja, o tem bomo glasovali. To smo razdol, razdelili. Poslanec pravi, da ni prejel glasovalnega seznama za to točko. Torej, dobili boste ta glasovalni seznam in sicer sekretarjat vam bo to posredoval. Gospod Klejs, prosim. Prosim, za mir v dvorani. <clears throat> Gospod Klejs, prosim gospod predsednik. Ali sedaj govorimo o dnevnem redu ali smo že pri sporočilih predsednika? Ne, torej. Go. Včeraj, včeraj smo eh, posredovali ta glasovalni seznam z, elektronskim, z elektronsko pošto odkles. Imam pa eno vprašanje v zvezi s poročili predsednika, ali lahko postavim to vprašanje. Več potovanj delegacije bilo v zadnjih tednih, gospod predsednik, predsednik, in nekaj teh obiskov bo tudi še v naslednjih tednih. Torej še enkrat, v zadnjih tednih je šlo za oblikovanje delegacij, za obiske delegacij v Italiji in Bolgariji. In pri tem smo ogotovili, da eh, samostojni poslanci eh, so smeli sodelovati pri obisku v Italiji, če se uporabi Tontov sistem, ki je bil vedno uporabljen. Zdaj naenkrat pa so očitno sprejeli sklep, da eh, Eh, ne bomo uporabljali tontovega sistema in od 1. januarja 2014 um, Eh, naj bi se na novo uporabil. Torej, v bistvu gre pri tem za diskriminacijo majhnih političnih skupin in predvsem eh, samostojnih poslancev, kajti strani samostojnih poslancev je bilo zanimanje za sodelovanje pri tem obisku v Italiji. Zato sprašujem, zakaj se pravila ne uporabljajo tako, kot so bila uporabljena doslej in tako, kot jih uporabljajo drugi odbori. Očitno tega pravila ne uporabljamo več. Če pomislite naprimer na obisk v Bolgariji, Šulc, predsednik parlamenta, je naprimer napisal, da je preveč uh, bilo uh, spremlje, spremljevalcev uh, in da parlament ne bo nadomestil teh stroškov, zakaj se ne uporabijo ustrezna pravila. Torej, predsednik pravi, da bomo morali, da imamo danes veliko glasovanj. In nekateri so tudi prišli samo za glasovanje po eh, poročilu gospoda Jakolina. Ampak eh, koordinatorji so sprejeli, eh, so sprejeli eh, odločitev, da bodo ta eh, tontov sistem spet uporabljali od začetka tega leta. Torej, eh, upoštevali bomo to, kar eh, ste rekli. Torej, kar zadeva jezikovni režim, nimamo finščine, estonščine, malteščine in hrvaščine, zato se opravičujem. Sedaj pa pogoj za vstop in prebivanje državljanov in tretjih držav v primerih napotitev znotraj posameznih skupin podjetij. Gospod Jakolino bo nakratko uh, predstavil zadnje stanje v zvezi s tem poročilom. Hvala, gospod predsednik. Ravno kar smo zaključili naslednji trialog s komisijo in svetom. Sedaj smo kratko pred sklenitvijo tega pomembnega dosjeja, ki je pravzaprav eh, dodatek v zvezi z eh, direktiva o visoko usposobljenih dela, delavcih, kar zadeva pogoje in um, to, kar je zelo pomembno za Libe, smo se dogovorili z drugimi inštitucijami, torej dosegli neko skladnost interesov, gre predvsem za kvote, besedilo je uh, v skladu s pričakovanji parlamenta, kar pa zadeva uh, to, kar zahteva kolektiva odbor impel pa eh, še ostaja neka odprta v zvezi z enako obravnavo vseh. Torej, to je treba še rešiti. Eh, gre seveda tudi za bi, torej želimo neko Eh, enotno uporabno, uporabljivo direktivo, ki bi eh, jo lahko uporabljali na enak način v vseh državah članicah in tudi tu iščemo rešitev, ki bo zagotovila usposobljenim delavcem, predvsem menedžerjem, eh, pa tudi usposobljenim pripravnikom in kvalificirani delovni sili, da bodo obravnavani na enak način, kot eh, so obravnavani delavci eh, v državah članicah, kamar, kamor jih premiščajo v okviru teh eh, premestitev znotraj podjetja. Torej, treba je predvsem tudi izkoristiti to usposobljenost in nadarjenost delavcev tudi iz tretjih držav. Eh, gre predvsem za trg dela v povezavi z zakonitim priseljevanjem. Eh, I, mm, torej, na naslednjem sestanku Koreperja bodo še enkrat, Koreperja bodo še enkrat obravnavali to poročilo in eh, potem bomo imeli nadaljni dialog. Torej, to je bil eh, kratek, kratka predstavitev po trialogu, ki je eh, potekal danes jutraj. Predlagam, da takoj začnemo s glasovanjem, kajti mnogi so prišli eh, samo zaradi tega. Eh, več glasovanj nas danes čaka, zato želimo takoj začeti. In sicer bomo začeli s Cipolom, Evropskim policijskim koledžom. Gospa Kinga Gal je pripravila to poročilo, začeli bomo s glasovanjem. Torej, predlog spremembe 8, zavrnitev predloga. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani zavrnjeno. Sedaj pa predlogi sprememb. Kompromis 3, vendar tu imamo glasovanje po delih. Prvi del. oziroma nekateri zahtevajo poimensko glasovanje, torej elektronsko bomo glasovali. Gospa Sibel, kaj želite? Gospod predsednik, imam eno vprašanje. Ta teden smo se pogovarjali o tem, da naj bi predlagali, da bi eh, v odboru bila možna poimenska glasovanja. In zato me malo čudi, da že danes glasujemo elektronsko, torej po poslovniku, po moje, to ni predvideno. Okay. Da, da. Oziroma po imensko, po imensko. To je res. Eh, v bistvu gre za to, da naj bi se to spremenilo, da naj bi bila omogočena tudi po imenska glasovanja. Ampak v tem konkretnem primeru so to nekateri zahtevali in zato predlagam, da o kompromisnem predlogu tri glasujemo po imensko. Torej prvi del Glasujte, prosim. Glasujemo. En od ELS oziroma dva sta preveč. Dobro, zdaj pa je eh, v redu. Konec glasovanja. 34 proti 13, eh, to je sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Eden no, iz vrsti je les že spet preveč. Zdaj pa je v redu konec glasovanja. 40 za 6 eh, proti sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za 16 proti sprejeto. Sled nadaljujemo s eh, veliko Eh, eh, predlogov sprememb je brezpredmetnih. Tri, predlog spremembe tri. Za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Kompromis dva. Za, proti, vzdržani sprejeto. Potem predlog spremembe dve. Za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17 za proti vzdržani zavrnjeno 18 za proti vzdržani sprejeto 20, 20 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno 23 ne. E, tu imamo spet e, po delih e, prvi del 23. manjmaja za, proti vzdržani, zavrnjeno drugi del je brezpredmeten to lahko pozabimo. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto pet za, ne, to je brezpredmetno šest, predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem odpade. Sedaj pa glasujemo o besedilu, eh, celotnem spremenjenem besedilu. Konec glasovanja. 34 za 14 proti sprejito. Se pravi, sedaj pa o mandatu za začetek pogajanj s svetom. Zato potrebujemo kvalificirano m, večino. 31 glasov potrebujemo za, oziroma glasovanje eh, je odprto. Konec glasovanja. Ja, 36 jih je glasovalo za, 10 proti, 3 so se vzdržali. S tem je zagotovljena potrebna večina za to. E, in pogajanja se lahko začnejo. Gospa Gal, želim se zahvaliti poročevalki v senci gospo, gospe Gens in tudi sekretarjatu. E, eh, za zelo profesionalno pomoč pri tem dosjeju, kajti šlo je res za zelo strokovna vprašanja pri tem dosjeju. Želim. Torej, naslednje glasovanje je dostop javnosti do dokumentov. Sofia Intfeld je poročevalka. Predlog spremembe 72 je bil umaknen, to vam želim povedati na začetku. 37 za, proti vzdržani sprejeto. Dobro, bomo preverili. 37. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za 19 proti sprejeto. 38 za. 38 za proti vzdržani. Sprejeto. 39 za, proti vzdržani. To pa ni bilo jasno, zato bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za 21 proti, to je sprejeto. 40 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani sprejeto. 42 za, proti, vzdržani sprejeto. 43 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 44 za, proti vzdržani sprejeto 45 za, proti vzdržani sprejeto 46 za, proti vzdržani sprejeto 47 za, proti vzdržani zavrnjeno 48 za, proti vzdržani sprejeto 48 za,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 vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani sprijeto 55 za, proti vzdržani sprijeto 56 za, proti vzdržani zavrnjeno 57 za, proti vzdržani zavrnjeno 58 za, proti vzdržani zavrnjeno 59 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani, vzdržani zabrnjeno. 65 za, proti, vzdržani sprijeto. 66 za, proti, vzdržani sprijeto. 67 za, proti, vzdržani zabrnjeno. 68 za, proti, vzdržani zabrnjeno. 69 za, proti, vzdržani zabrnjeno. 70 za, proti, vzdržani zabrnjeno vzdržani, sprejeto 71 za, proti vzdržani, zavrnjeno 72. A, 72 to je bilo umaknjeno, 73 in 74 sta od teh glasujemo skupaj za, proti vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti vzdržani, sprejeto 76 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 77 za, proti vzdržani, zavrnjeno 78 za, proti vzdržani, sprejeto 79 za, proti vzdržani, sprejeto 80 za, proti vzdržani, zavrnjeno 81 za, proti vzdržani, sprejeto 82 za. Dobro bomo preverili 81 glasujemo. Vod je open now. Glasujemo. Now the vote is closed. Konec glasovanja. 23, 23, trije so se vzdržali, zavrnjeno. Se opravičujem. 82 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 83 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Ne, bomo preverili 83, glasujemo elektronsko. Now the vote is closed. 24, that was adopted. To je sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprijeto. Bomo preverili, seveda, če želite, lahko preverimo. Elektronsko glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, to je spet enako število glasov in je zavrnjeno. Sedaj pa uvodne izjave. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani. To ni jasno, bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za 21 proti sprejeto. Dve za proti vzdržani zavrnjeno. Tri za proti vzdržani sprejeto. Štiri za proti S in D prosim, da dvignete roke drugače se ne vidi. Sprejeto, ja. Hm. Štiri. Predlog spremembe štiri. Ali naj takoj preverimo? Dobro, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe štiri. Mislim, da je to bilo sprejeto, ampak nisem videl, kako glasuje SND, zato sem bil malo zmeden, ampak mislim, da je sprejeto. No, kakšen je zdaj rezultat? Sprejeto je. Pet za, proti, vzdržani sprejeto, šest za. Za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani zavrnjeno, osem za, proti, vzdržani zavrnjeno, devet in deset skupaj za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili, elektronsko glasujemo o deset in enajst, ne, devet in deset, devet in deset. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 26 za, 25 proti sprijeto. 11 je brezpredmeten, predlog spremembe 12 za, proti vzdržani, to ni jasno, bomo preverili začetek glasovanja o amanmaju 12 konec glasovanja. 27 za, 24 proti, sprejeto 13 za, proti, vzdržani to spet ni jasno, bomo glasovali 13. Torej, konec glasovanja. To je bilo jasno zavrnjeno, ampak prosim, da dvignete roko, drugače to potem ni jasno. 14. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Bomo prebidili 14. Elektronsko glasovanje. Začete glasovanja. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. 23 za, 28 proti. 15 za, proti, vzdržani, sprijeto. 16 za, želite, da preverimo? 15, dobro, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja o predlogu spremembe. 15, konec glasovanja. 29 za, 22 proti, sprejeto 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno 17. O tem smo že glasovali, tudi o 18, 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno 20 za, proti, vzdržani sprejeto 21. O tem se je že glasovalo tudi 22 in 23, 24 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržanje sprejeto, 28 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 30 ne. 92, tudi od 29 moramo glasovati, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani zavrnjeno, 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33, 33. 32 bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 32 glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 29 za, 22 proti sprejeto, sprejeto 33, eh, 32 za, proti vzdržanje sprejeto 34 za ali želite preveriti? 33, 33 bomo preverili. 33. A ne, to želite preveriti. 33. Začetek glasovanja. Losen. Konec glasovanja. 34, 24 za, 25 proti zavrnjeno. 34 za. proti vzdržani zavrnjeno. 35. O tem smo glasovali, o cilji vsebini 35. manjmaja ni treba ponoviti. 36. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa o celotnem spremenjenem besedilu elektronsko. Glasujemo. ste vsi glasovali, gospod Mišel, ali ste glasovali? Pet jih ni glasovalo, ne vem, zakaj ne. Torej, prosim, da res eh, glasujete, da pritisnete na ta gumb. Sedaj pa je konec glasovanja. 26 za 18, 18 proti 7 jih je vzdržalo, to je sprejeto. Hvala. Hvala hvala gospi Intfeld. Sedaj pa glasujemo o predlogu z uredbe o spostavitvi eh, torej Evropskega javnega tožilstva. Salvatoreja Kolino je poročevalec. Torej, tu moramo napovedati, kom in 11 uh, i pokriva predlog spremembe 11. Ampak začenjamo z glasovanjem. 27 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za. Proti vzdržani, sprejeto. cela vrsta predlogov sprememb eh, je brez predmetnih, štiri za proti vzdržanje sprejeto, potem 33 za, 33 predlog spremembe, 33 za proti vzdržanje sprejeto. Dobro, bomo prevedli 33 elektronsko glasovanje o predlogu 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno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 40, predlog spremembe 40 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 44 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani to je sprejeto, sedaj pa nadaljujemo z 51 za, proti vzdržani sprejeto. Vzdržani zavrnjeno. 52 za. Proti vzdržani sprejeto. Bomo prebirili. 52. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 25 za 20 proti sprejeto. Juri, ena za, proti, vzdržani sprejeto. 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo prebirili. 56. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 8. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Šestdeset predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo s eh, kompromisom 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, juri 2 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 12 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 85 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 86 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13. Dobro bomo preverili. 86. 86 začete glasovanja. Konec glasovanja. 21 za 24 proti zavrnjeno. Kompromis 13 za proti vzdržani. Sprejeto. 90 za proti vzdržani. To ni jasno, bomo preverili. 90. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 40 za 5 proti, zelo jasno, ampak če ne dvignete roke, pač se to ne vidi. 92 za proti vzdržani sprejeto. Če želite preveriti, to seveda lahko eh, naredimo. 92. Glasujemo. <clears throat> Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. Kont 11. Kont 11 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, 101 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 105 za. Proti, vzdržani. bomo preverili. 105. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Torej, če se vam zdi, da je stvar tako in tako odločena in ne dvignete roke, potem se to ne vidi. Torej, prosim res, da dvignete roko. 106 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 16 za proti vzdržani. Sprejeto. Proračun 1 za sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. Dobro. Budget 2. Glasujemo. Budget 2 konec glasovanja. Sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, zabrnjeno. Ali želite res preveriti? Če seveda imate to pravico. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto, juri štiri za proti, vzdržani sprejeto, Juri 5 za, proti. To pa ni jasno, bomo preverili, Juri 5. Glasujemo. Konec glasovanja. To je jasno zavrnjeno. 27 glasovi proti budget 6 za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili budget 6. Preverjamo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 25 za 18 proti kont 2 glasovanje po delih, prvi del. Ne, samo o drugem, glasov, eh, drugem delu moramo glasovati. Kdo je za drugi del? Proti, za, proti, zavrnjeno. Kont tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget devet za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno budžet. 11 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 110 za. Proti vzdržani sprejeto. 7 za. Juri 7 za. Proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili dobro Juri 7. Glasujemo. konec glasovanja. devetnajst za štiriindvajset proti zavrnjeno. Juri devet za proti vzdržani. Sprejeto Juri deset za proti vzdržani. Bomo preverili Juri deset za proti oziroma elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. devetnajst za štiriindvajset proti zavrnjeno kont pet za proti vzdržani sprijeto bomo preverili kont pet bomo preverili konec glasovanja. Zavrnjeno 18 za 25 proti. Konč 6 v dveh delih. Prvi del za proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Bomo preverili. Preverjamo torej, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Isti rezultat. Sprejeto. Kont 10. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen. Kont 11. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet 12, do za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kont 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 111. Ta ni brezpredmeten? Ne. 111 torej. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, mislim, da moramo preveriti. Preverili bomo predlog 711. Glasujte, prosim. What do we have? Konec glasovanja. Pa pogledajmo. 23 proti 20. Sprejetje. Predlog sprejembe 112. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kont 16 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Drugi del. Kdo je za? Kdo je za še enkrat? Proti, vzdržani, spred. Preverili bomo prav, preverili bomo drugi del kont 16. Glasujte, prosim. What do we see? Kaj se je zgodilo? Glasovanje je končano. Sprejetje. Konc 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni jasno. Preverili bomo tudi tokrat. Preverjamo konc 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. konec glasovanja. 21 proti 20. Sprejet. 113 ne, kompromis 17, kompromis 17, se upravičujem, pravi predsedujoči. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. To pomeni, da preskočimo na 116 in 125. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa 129, ne, o tem ne glasujemo, navedbe in uvodne izjave. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejeme 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prelosrem B17, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo prav. Preverjamo prelosrem B17. Gospod Albrecht, izvolite pred glasovanjem. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak spoštovati moramo naše osebe, ampak pravica do uh, preverjanja je pravica, ki jo imajo zgolj poslanci. Prosim. Vsakič, ko sem slišal besedo preverimo, sem mislil, da je bil to poslanec, ki je izrekel to besedo. Ali bi morali preveriti, kdo je dejal preverimo? Vsakič, ko bomo preverjali, bomo najprej preverili, kdo je želel preveriti. Prav, ampak tokrat bomo preverili. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Govorimo o predlogu spremembe 17 gospe Zipel. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 21 proti 21 zavrnjen. Predlog srembe 19. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverili bomo prav, preverjamo 19. Predlog srembe 19. Glasujmo. Konec glasovanja. 27 proti 13. Prosim, eh, pokazati morate, zakaj glasujete in dvigniti roko, drugače se ne vidi. V nasprotnem primeru bomo preverili pri vsakem eh, predlogu spremembe, kar nam bo vzelo veliko časa. Eh, uvodna izjava A, budget. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjen. Uvodna izjava B. Kdo je za? Proti? Sprejeta. Uvodna izjava C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Uvodna izjava A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Preostanemo 20. Kdo je za? bodo proti, vzdržani, spred. 22, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Kompromis 2, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Preglasujem 25, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Sedaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanjem in spremembo in glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 34 za, 7 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke, gospod Jagolino. Hvala. Sedaj pa poročilo Koeljo o zunanjih morskih eh, mejah in nadzoru. Končno glasovanje v besedilu ki smo ga dorekli tekom trilogov. Glasujmo. Now closed. Konec glasovanja. Ne, počakajte. Še tri glasove pogrešamo. Nekdo je zapustil dvorano, pozabil na kartico. Konec glasovanja. 35 za, 2 proti, 3 vzdržani. Hvala gospod Kojejo za nadzor. Sedaj pa gospa Marija Gabriel. Predlog priporočila za Azerbajdžan. Predlogov sprememb ni. Glasujemo zgolj o besedilo. Glasujemo, prosim. Okay, okay, okay, okay. Is... Prav, dve glasovanje nas čakata. Najprej osnutek priporočila. No, seveda, glasujemo o ponovni vrnitvi za Azerbajdžan. To je tisto prvo poročilo, o tem glasujemo. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 30 za, 7 proti, 1 zdržan glas, sprejeto. Na to pa drugo poročilo, Marija Gabriel. In to je poročilo o poenostavitvi izdajanja vizumov. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 4 proti, 1 vzdržan glas. Hvala, Marija Gabriel. A kartica ni delovala? No, glasovanje je v vsakem primeru končano. Besedilo pa sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo Agustina Diaza de Mere. Gre za vzpostavitev programa izmenjave pomoči in usposabljanja za zaščito evra proti ponarejenju. Glasujemo v besedilo, kakršno je. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 38 za, nič proti in nič glasov vzdržanih. Sedaj pa poročilo Fajon. Tretje države, katerih državljani eh, morajo pri prihodu zunanjih meja imeti vizume in države, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Glasujemo v besedilo, ki je šlo iz trialogov. Glasujemo. Glasujte, prosim. Vote closed. Konec glasovanja. za, 4 proti, 1 zdržan glas preto. Sedaj pa poročilo McIntyre o zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem. Gre za besedilo, ki je prav tako išlo iz trialoga. Glasujemo. konec glasovanja. 37 za, 2 glasova proti, hvala, gospa McIntyre. In še zadnje glasovanje. Predlog resolucije o prihodnosti vizumske politike. To je glasovanje, ker ga imam na glasovalnem seznamu. Glasujemo o besedilo. And now closed. Konec glasovanja. Dvaindrideset za, tri je proti, tri je vzdržani. Hvala, gospod McIntyre. Hvala, to je vse. Sedaj pa bomo nadaljevali z dnevnim redom. Okay. We got now point 19. Sedaj pa nas čaka točka številka 19. Tisti, ki zabuščate dvorano, to prosim, naredite potiho. Prosim za tišino. Can we do that right now? Hello? Please, those in the room. Vsi, ki zapuščate dvorano, bodite prosim tiho, tako da bomo lahko čimprej začeli in nadomestili izgubljen čas na dnevnem redu. Ok, there we go. Prav, pa začnimo. Točka številka 19. Pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Pridobljene izkušnje in pot naprej. Poročevalka je Kinga Gönc, ki bo predstavila predloge sprememb. Tišina, prosim. Kolegica Gönc ima besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Na kratko, pripravili smo mnenje in to na osnovi idej različnih pogajalcev za različne dosjeje na temo večletnega finančnega okvira. Po tej vaji zbiranja mnen imamo samo 13 predlogov sprememb. Večina izmed njih ni spornih. Verjetno bomo lahko pripravili tudi en kompromisni predlog. Imamo pa tudi predlog spremembe, kjer se morda mnenja skupin razlikujejo. Gre za mnenje gospoda Lamberca. Kot veste, smo imeli različna stališča glede pogajan o a, eh, skladu za azil in migracija, če bi naj to uporabili tudi za zunanje akterje pod posebnimi pogoji. Vi pravite, da bi morali zapišati, da, eh, da obžalujemo, da je sta komisija in svet eh, odločila, da bi morali uporabljati posebne pogoj za uporabo teh skladov eh, brez možnosti za druge pravne instrumente. Edino vprašanje je, kaj menimo o financiranju oziroma nefinanciranju zunanih eh, dejanj. Pri ostalih eh, nespornih predlogih sprejem pa lahko glasujemo naslednji ponedeljek ms gncz for the consideration of the amendments. would ms jean lambert shadow take the floor? jean lambert, izvolite. Pred... poročevalka v senci. Hvala, gospod predsednik. Predlog sprememba številka 5, ki ga je omenila gospod Gönc. Za nas je ključnega pomena manj vsebina, tega doseja, ampak bolj dejstvo, da sta komisija in svet uložila ta predlog. Parlament pa ni imel možnosti nasprotovanja te odločitve. Parlament bi lahko pripravil isto mnenje, ampak zaradi postopka in ne zgolj v tem odboru je bilo sprejetih več odločitev, ki jim parlament ni mogel nasprotovati. Gre za odločitve sveta in komisije. In eh, tukaj imamo številni pomisleki, pomisleke, ker nimamo možnosti, da takšnim odločitvam eh, nasprotujemo. Ne gre toliko torej za vsebino, ampak bolj za postopek, ki so ga uporabili. Hvala, gospa Lemert. Komisija, gospa Pajk. Hvala, gospod predsednik, hvala, da ste mi dali možnost, da na kratko komentiram ta dosje. Poročavka je v tej točki predstavila svoj pristop k predlogom sprememb. Na začetku bi rada dejala, da smo veseli eh, te možnosti za to, da se naučimo, če se iz tega postopka. Eh, veliko dela nas čaka do naslednjega postopka, tako da je dobro ugotoviti, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, eh, tako vsebinsko gledano, kot tudi proceduralno gledano. In to v vseh trih institucijah. Pozdravljam to pobudo. Sedaj pa nekaj komentarjev, če dovolite. Prvič, resolucija daje vtis, da je obstajala razlika v tem, kako je komisija dajala podatke svetu in kako jih je dajala parlamentu moram dejati, da to ni res. Tako v parlamentu, kot tudi v svetu smo eh, dajali ustrezne in enake informacije glede financiranja in to istočasno. Kot glavna pogajalka v imenu DJ Home sem informacije prenesla tudi sekretarjatu odbora Libe in predsedstvu sveta in to istočasno te informacije so se navezovale na uh, eh, načile, načine rezanja sredstev. Če pa je imel odbor dovolj časa za obravnavo, ne vem, ampak vse informacije, ki smo podali delovni skupini sveta, smo podali tudi parlamentu. Vem, da uh, nismo imeli veliko časa, da smo se morali soočiti uh, z ukrepi za reze sredstev, ampak dali smo vse informi, informacije. Eh, številni moji kolegi so sodelovali tudi s posameznimi poročevalci za to, da bi pojasnili, kakšen učinek bodo imeli eh, različni ukrepi na financiranje. Dovolite mi, da eh, omenim še nekaj komentarjev v zvezi s predlogi spremem. Parlament zaenkrat še ni glasoval o končnem svezni. Če parlamentu ni všeč, Eh, kateri od elementov uspešno še vedno lahko glasuje proti. In vseeno upamo seveda, da boste glasovali za besedilo, eh, ki je bilo doročeno na politični ravni eh, in o katerem sedaj govorijo pravniki lingvisti. Glede predloga spremembe Jean Lambert pa takole. Komisija je v predlogu iz leta 2011 o večletnem finančnem okviru razložila, zakaj smo menili, da je treba uporabiti financiranje za notranje zadeve onkraj meja Evropske unije, kjer je to seveda v interesu eh, naše notranje politike. Gre za omejena sredstva, nismo želeli podvajati ukrepov eh, z naslova drugih zunanih skladov, ki jih imamo na voljo. Evropski parlament je glasoval o tem besedilu, na to pa smo začeli s pogajanjem v trialogu pravna podlaga za to financiranje je pravna podlaga, o kateri boste glasovali, če se ne motim, na uh, marčnem plenarnem zasedanju. Komentirala bi še predlog sprejembe 6. Tam piše, da je v skladu s pogodbo, da nacionalni programi in večletni finančni okvir predstavljajo dokumente, ki jih sprejemamo skupaj z delegiranimi akti. Ampak to ni res, to ni namen komisije in namen pravne službe komisije. Nisem še videla pravnega mnenja parlamenta na to temo, o tem smo se sicer na dolgo in počes pogovarjali, ampak člen, o katerem govorite v predlogu spremembe, jasno pravi, da so delegirani akti, akti, eh, ki jih uporabljamo za spremembo ne bistvenih delov zakonodajnega akta. In eh, nacionalni programi in ti elementi ne spadajo pod to vrste nebistvene elemente. Strukturni skladi eh, se spreminjajo samo z odločitvijo komisije in to, to tudi predlagamo za sklade za notranje zadeve. Kot smo že pojasnili, poskušamo zagotoviti, da eh, zamuda pri sprejemanju skladov ne bo vodila tudi k zamudi pri sprejemanju nacionalnih programov in delovnih programov. Radi bi zagotovili sredstva, ki se bodo lahko začela uporabljati že letos. Odbor Libe bo sprejel tudi gospoda Mancevisija. Govorili boste o napredku eh, glede dialoga o eh, stanju nacionalnih programov. Komisarka Malmstromova je poslala tudi pismo predsednikov odbora in v pogajanjih smo jasno povedali, da je komisija pripravljena redno poročati odboru Libe, pripravljeni smo se pogovarjati tekom celotnega izvajanja večletnega finančnega okvira, pokazali bi radi, da vas želimo redno obveščati, da eh, vas poslušamo in da si skupaj prizadevamo za strukturni dialog za izvajanje večletnega finančnega okvira. Hvala za to priložnost, seveda je to vaša rezolucija, ampak zdi se mi, da Eh, to besedilo govori o tem, da je komisija sprejemala enostranske odločitve. Eh, ob meni sedi tudi član grškega predsedstva in vse države članice, ki so sodelovali v pogajanjih na strani sveta, eh, menijo, da komisija ni bila zgolj na svoji strani. Tekom pogajanj smo svet večkrat opozorili, da ne sme zauzemati stališč, ki bi zaostrila odnose s komisijo in parlamentom opravili smo svojo dožnost, eh, pogodbeno in institucionalno, spoštujemo parlament in še posebej ta odbor. Hvala. Rapporteur, Guns. Gospa Gönc. Hvala. Omenili ste, da gre za poročilo parlamenta, za poročilo odbora Libe glede procesa. Sama sem sodelovala zgolj zgolj v odročenem delu pogajanja, ne pa v celotnem pogajanju. Na začetku sem dejala, da bi lahko vprašala moje kolege in to sem tudi storila. Sedaj pa oblikujemo poročilo, ki vsebuje mnenja vseh, ki so sodelovali v tem postopku. In takšno neuravnoteženo eh, delovanje komisije glede ponujene informacij svetu in komisiji parlamentu. To so mnenja številnih kolegov, ki so se pogajali o teh dosjeh. Hvala za vaš odgovor, hvala za vaše stališče v zvezi s tem postopkom. Predstavljam si lahko, da eh, svet ni imel nič proti glede tega, da so imeli več informacij. Tudi sama se ne bi pritožila glede tega. Ravno nasprotno, zahvalili bi se in potem bi bilo videti, kot da ima parlament več informacij. To bo vseeno element, ki bo ostal. V tem poročilu gre za stališče parlamenta in tisti, ki so se pogajali o teh dosejih. Mislim, da je to vseeno uh, eden od tistih uh, naukov, ki se jih lahko naučimo iz procesa. Za nas je to zelo pomembno. To je pridobljena izkušnja in zdi se nam, da se moramo v prihodnosti uh, takšnim izkušnjam izogniti. Lahko nadaljujemo eh, s poročilom, mislim, da tudi te točke uživajo veliko podporo. Razprava o tolmačenju delegiranih in izvedbenih aktov je bila dolga, poglobljena, tudi v naši pogajalski ekipi smo o tem govorili. Eh, mnenja pravnih služb so bila različna. Hvala za vaše stališče, upoštevali ga bomo, ampak vseeno bomo oblikovali poročilo, ki bo v skladu z mnenji in izkušnjami naših pogajalcev. Džin, mislim, da večina meni, da postopek ni bil uravnotežen, ni bil pravičen. In to je mnenje številnih kolegov in kolegic ki menijo, da je bil dogovor med svetom in komisijo pripravljen vnaprej in da parlament tukaj ni imel besede. Drugo vprašanje je pa seveda drugi del tega, kar sem omenila, ampak tega ne bom uporabila za uh, vprašanje zunanih odnosov. Hvala in hvala tudi komisiji za vaše mnenje. Glasovali pa bomo v ponedeljek dvig, videl sem dvignjen roko še enega predstavnika komisije, če se ne motim, oziroma predstavnice. Izvolite, beseda je vaša, na kratko, na to pa bomo besedo ponovno predali poročevalki. Hvala. Prihajam iz generalnega direktorata za pravosodje. Dotaknila bi se dosejev, ki se tičejo pravosodja. Glede na to, da to poročilo vsebuje oba vidika. Hvala tako parlamentu kot tudi svetu za konstruktivna pogajanja. Na ta način smo lahko v pravem času sprejeli eh, obe uredbi ob koncu leta 2013. Informacije smo podali obema so zakonodajalcema. Trenutno pripravljamo nacionalne delovne programe, kmalo bomo izdali tudi razpise. Vzpostavljamo pa tudi mehanizme za poročanje, zato da bomo lahko ustrezno letno poročali. Hvala. Gospa Gönc. Hvala, veseli me, da ste tudi vi tukaj. Obstajala velika razlika med eh, dosjeji na področju pravosodja in na eh, področju notranjih zadev. Imeli smo zelo pozitivne izkušnje pri sodelovanju s komisijo kot sem že dejala, je bil to zelo ustvarjalen pristop na strani komisije. Dobro smo sodelovali tako s predsedstvom sveta, kot tudi s komisijo in to tekom celotnega postopka. Hvala, res me veseli, da ste tudi tukaj z nami, prej vas nisem videla. Hvala, da ste eh, pokazali, da je bila razlika med tema dvema deloma pogajanj. To je zaenkrat vse na tej točki. Naslednja točka je številka 20, začeli bi naj ob 11.40, gre za vprašanje Bolgarije. Tukaj z nami bi moral biti tudi vodja delegacije za Bolgarijo, ki ga pa ni, tako da predlagam 15-minutni odmor.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 stranke.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

Uh, Rada bi pozdravila vse, ki so se vrnili v dvorano po tem odmoru. Kolege, prosim, da se usedejo, tako da bomo lahko nadaljevali sejo. Naslednja točka je obisk delegacije odbora Libe v Bolgariji za preveritev stanja prostilcev za azil in beguncev, zlasti tistih iz Sirije. Ta delegacija je obiskala Bolgarijo med 20. in 22. januarjem letošnjega leta. Govorili bomo o tej točki skupaj s točko 21. Gre za vprašanje zapisni odgovor gospoda Stojenova In najprej bi vas rada vprašala, oziroma vprašala gospoda Engela, ki je bil vodja delegacije v Bolgariji, če nam lahko poda povzetek tega obiska. Tudi gospa Guillaume je bila tam, ampak nažalost eh, se nam ni mogla pridružiti danes, ker ima druge obveznosti, kljub temu, da je želela sodelovati na današnji seji. Tako da prosim gospoda Engla, da poda povzetek obiska. Um, uh, Hvala, gospa predsedujoča. V veselju in privilegij mi je bilo, da sem sodeloval uh, na tem obisku. Delegacija je bila zelo obširna. Eh, poleg mene še ena oseba in pa bolgarski kolegi. Poročilo bi moralo biti eh, na voljo vsem, tako da se ne bom spuščal v številke in dejstva, ki jih lahko natančno preberete v poročilu samem. Imeli smo celovit program v Bolgariji. poskušali smo ugotoviti, kakšne so razmere države, ki se sooča eh, z velikim dotokom beguncev iz Sirije. Ne zgolj iz Sirije, ampak predvsem iz Sirije. Obenem smo se ogledati nekatere kritične elemente infrastrukture, ki skrbi za tiste, ki prihajajo v Bolgarijo in prosijo za mednarodno zaščito to zgodbo je treba umestiti v kontekst eh, skupine ljudi, ki ne želi priti v Bolgarijo, ampak želi vstopiti v Evropsko unijo. In glede na to, kje se Bolgarija nahaja, je geografsko, geografsko gledano najlažja država za vstop. In tako predstavlja eno od tistih držav, ki se sooča z največjim pritokom priseljencev. Dejstvo je, da je Bolgarija slabo pripravljena za obravnavo tako visokega števila prosilcev za azil, prosilcev za mednarodno zaščito. Ko smo priča takšni krizi, kot je tista v Siriji, potem je seveda dejstvo, da bo tudi ljudi, ki bežijo iz države, veliko. In po mojem mnenju bi vsaka država imela, imela težave eh, takoj poskrbeti za te osebe. Eh, razmere v Bolgariji niso optimalne, ampak se izboljšujejo. Ugotovili smo, da je bilo sprejeti veliko ukrepov za to, da bi izboljšali pogoje za sprejem. Ampak o tem malce več, malce pozneje. Če bi v prihodnosti v Bolgarijo prišlo tisoče novih ljudi, deset tisoče novih ljudi in če bi uspeli pri prečkanju meje, potem bi bil pritisk na bolgarsko infrastrukturo tako visok, da bi se še vedno težko soočali s prejemom vseh teh ljudi. V Bolgariji trenutno govorimo o infrastrukturi za sprejem, ki je primerna za maksimalno recimo 5000 oseb in to v vseh kategorij. Samo v Turčiji pa imamo približno 750 tisoč sirijcev. Libanon je moral sprejeti približno enako število sirijcev, ki so bežali pred oboroženimi spori. Miljono, milijone eh, sirijcev pa je notranje razseljenih v Siriji, nekateri poskušajo prečkati meje in eh, poskušajo vstopiti v druge države, da bi ponovno začeli normalno živeti. To smo zapisali tudi v prvi točki sklepov poročila. Povedali smo, da gre za evropsko težavo, težavo, ki jo bo morala Evropa razrešiti. Ne moremo zgolj eh, s prstom kazati na Bolgarijo, če pogoji za sprem niso dovolj ustrezno oblikovani. Zanimivo bi bilo ugotoviti, koliko siricov bi lahko Evropa sprejela in pozdravila, če se bo ta kriza nadaljevala in verjetno se bo nadaljevala, glede na to, kakšne so vse te mm, ogromne številke slišim približno eh, nekaj sto v različnih državah. Francija je dejala 500, eh, moja lastna država 60, prvih 28 bo kmalo tam, ampak te številke v primerjavi s številkami, o katerih govorimo, niso ravno visoke. In mislim, da je nujno potrebno, da v Evropski uniji ponovno ocenimo naš pristop k obravnavi tistih, ki eh, iščejo zaščito. Kriza se nadaljuje v Siriji, ne vem, kaj se bo zgodilo jutri v Libiji in drugod. Povečati bi morali našo pripravljenost za pomoč, za sprejem ljudi, ki se niso sami odločili, da se želijo namestiti ne druge. Ne, njihovo življenje v, je v nevarnosti. Eh, v vlastni državi so preganjeni in zato bežijo, druge izbire nimajo. Evropska unija pa bi morala s ponosom pomagati tem ljudem in se pripraviti na to, da jih eh, lahko tukaj namestimo. Nočem predolgo govoriti, misija je bila pripravljena zato, da bi ocenili, kakšni so pogoji za sprejem in kakšni so bili in kaj se z njimi dogaja. Na kratko niso bili dobri se pa spreminjajo in izboljšujejo. Veliko je bilo težav in to bi veljalo za vsakršno državo. Kaj se zgodi z ljudmi, ki eh, zapustijo centre za sprejem, potem ko so dobili nekakšen status zaščite? No, očitno, vsaj v tem trenutku, se Bolgarija sooča številnimi ljudmi, ki so nepismeni, ki niso izobraženi, ki niso usposobljeni za določeno delo, kar pomeni, da se težko vključijo v bolgarsko družbo oziroma trg dela v Bolgariji, če govorimo o tem. Integracija je zelo pomembno vprašanje in vprašanje integracije poskušajo razrešiti bolgarske oblasti. Prepočasi, ampak vseeno trudijo se. imamo tudi vprašanje doletnikov brez spremstva. V tem primeru nismo točno vedeli, o čem govorimo. Eh, vedeli smo, da, je, da naj bi bilo veliko eh, mladoletnikov brez spremstva, ampak nobenega nismo videli in vsi, ki smo jih srečali, so dejali, da nikogar niso videli. Le na koncu smo ugotovili, da obstaja specifični center za sprem, kjer najdemo večino mladoletnikov brez spremstva, kar načeloma eh, prav tako ni problematično, ampak vseeno Eh, moramo ugotoviti in spremljati pogoje eh, za sprem te skupine, tudi še posebej, če se njihovo število poveča, če se ne more nišče, nišče ne povedati. In še zadnji element, ki kaže na dvoličnost Evrope. S prstom kažem na Bolgare, ker gradijo eh, ograjo na meji 30 km dolgo. Slišali smo, da gre za precej težaven eh, teren, da bi bilo nevarno, če bi eh, ljudje eh, poskušali preskočiti to ograjo, da bi se lahko poškodovali. Od Bolgarije zahtevamo, da zaščiti svoje meje in to lahko naredijo, če želijo pristopiti eh, k šengenskemu območju. Obenem pa jih obsojamo, češ, da zavrača ljudi, da jim ne dovoljuje vstopa na njihovo ozemlje, kar je seveda njihova obveznost v skladu z mednarodnim in evropskim pravom, ne pa pod vsakršnimi pogoji. In Bolgari bodo odgovorili, in po mojem mnenju imajo prav, da obstajajo eh, legitimni meni prehodi, ljudje lahko pridejo tja in na to jih eh, ne moremo zavrniti. Tudi v Grčiji imamo ograje. Tam pa očitno eh, nimamo težav s takšno eh, ograjo. Vsaj ne takšni, kot jih imamo z ograjo v Bolgariji, ki še ne obstaja, katere gradnja se še ni začela. Kot ponavadi imamo torej dve strani. Gre za kritično geografsko situacijo, težke razmere, ki pomenijo, da se država sooča eh, z migratornim pritiskom, tako rekoč. In ta pritisk je precej eh, višji kot pa pritisk na katero koli drugo eh, celinsko državo v Evropske unije. Državo s samimi kompenskimi mejami. Treba je zagotoviti varnost, obenem pa je treba omogočiti vstop ljudi na bolgarsko ozemlje tistim, ki želijo azil oziroma mednarodno zaščito. Konec koncev pa obstaja tudi objektivna potreba po evropskem pristopu k reševanju tega vprašanja. Nobena država, še posebej ne najrevnejša država Evropske unije, se s to eh, težavo ne bo mogla soočiti sama, glede na to, koliko migrantov eh, še lahko pride k nam v prihodnost, glede na to, kakšne so bile najviše številke. Naj povzamem, Bolgarija poskuša izboljšati pogoje za sprejem beguncev in prosilcev za azil. Ti ukrepi še niso dovolj, ampak trudijo se. Sam bi bil vesel, če bi ta primer, ki ni edini, saj smo imeli primer eh, otokov v sredozemlju, Lampeduze in tako dalje. Imeli smo podobne primere eh, v Grčiji, ko so ljudje utonili eh, na obali farmakonisije. Nihče ne ve, kako se je to zgodilo in na to ministri s prstom kažejo na druge, namesto da bi odgovornost prevzeli na lastna pleča. Kljub vsem tem primerom eh, smo vedno še vedno, eh, še vedno preveč simbolično naravnani, ne rešujemo konkretnih težav. Eh, veseli smo, da begunci vseeno ne pridajo k nam in to je dvolično. Kot poslanci in poslanke Evropskega parlamenta moramo takšno neukrepanje obtožiti. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Kolikor vem, je bilo tudi na tem obisku popolnoma jasno, kako kontroverzna so ta sporočila. Po eni strani želimo zaščititi meje, zato da bi zagotovili vstop v Schengen, po drugi strani pa bi pustili ali ne pustili tiskin, ki iščejo azil, da pridejo v državo. Potem pa gre tudi za vprašanje nadaljne poti v Evropo. To je res eh, hipokritičen pristop, o tem smo že večkrat govorili, še posebej v času krize. Hvala lepa. Na začetku sem dejala, da bomo o tem vprašanju razpravljali skupaj z vprašanjem zapisni odgovor gospoda Stojanova. Vprašanje ni bilo odgovorjeno pravočasno, zato vem, da želite o tem govoriti v odboru Libe. Kolikor vem, ste vmes že dobili odgovor, ampak eh, komisijo bomo vseeno prosili, da poda odgovor gospod Ilčev in gospod Stojanov sta zaprosila za besedo. Začel bo gospod eh, Stojanov, zato ker je uložil pisno vprašanje za komisijo. Hvala lepa, gospa predsedajoča. 16. oktobra sem komisiji poslal to pismo. Dejansko gre za tri vprašanja.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 Zato bom sedaj podal komentar. Z odgovorom sem zelo nezadovoljen, v odgovoru so tudi nekatera protislovja. V prvem stavku odgovora lahko vidimo takoj nasprotje. Moje vprašanje je bilo, ali je Bolgarija zagotovila finančna sredstva za sklad za Sirijo in za begunce. Odgovor pa je bil, da Namenskega sklada za reševanje posledic sirijske krize ni. No, na to pa imamo izjavo EU in države članice, da so torej EU in države članice mobilizirale 2 milijarde evrov, od česar je 943 milijonov evrov posebnih finančnih linij. Dobro, to ni ad hoc instrument, gre za izreden mehanizem, s tem se strinjam, ampak vseeno govorimo o finančnih sredstvih. Odgovor je posreden. Komisija mislim, da želi povedati, da sem ne, nesposoben in to ni prav. Komisija pravi, da je Bolgarija temu neskladu posredovala 300 milijonov evrov koliko sredstev je bilo uporabljenih iz tega nesklada. Tudi to je bilo moje vprašanje, ampak odgovora ni v odgovoru komisije. Govoril sem s komisarko Georgijevo, rekla je, da ta sklad obstaja in da z njim kot komisarka tudi upravlja. Komisarka Malmstromova pa mi govori, da sklada ni. Ne razumem, zakaj dve komisarki govorita popolnoma nasprotne stvari v pogovorih sem dobil tak odgovor, v pisni obliki pa nekaj popolnoma drugega. Imam še več eh, dodatnih vprašanj, naprimer, zakaj je bilo treba tako zavito odgovoriti na moje vprašanje? Ali je težko napisati eno stran? Zakaj ste tako zamujali pri odgovoru? Komisija je zagotovila nekaj jasnosti, ampak eh, odgovorili niso pravočasno in po mojem je to dokaz, da niso iskali objektivnih odgovorov. Odgovorili so mi le kot člana bolgarske delegacije in kot nekomu, ki je bil nezdravo radoveden. Še enkrat, Me zanima, kako se porabljajo sredstva iz te vsote 2 milijard evrov. Komisija, prosim, podajte mi podrobnosti. Bolgarija je posredovala sredstva v ta sklad. Bolgarija je ena najrevnejših držav, pokojnine znašajo 100 evrov na mesec in posredovali so 300 tisoč evrov. To bi predstavljalo pokojnine 30 tisočih ali tri tisočih eh, bolgarov. Nič nekaj vprašanj sem imel. Zahvaliti pa se želim gospodu Engelu za njegovo zavezanost. Vseeno pa moram povedati, da mora Bolgarija zaščititi svoje meje in eh, na mejah moramo imeti policijske sile. Gre pa tudi za meje Evropske unije, ne samo za bolgarske meje. Zavezali smo se, da bomo meje zavarovali. Moje vprašanje je torej naslednje. Jasno je, da imamo veliko beguncev, recimo 12 tisoč, ampak eh, recimo, da večina teh beguncev niso sirici in niso pravi begunci. Bolgarija je sedaj pod plazom kritik in pravijo, da v okviru mednarodne zakonodaje teh beguncev ne moremo poslati nazaj. V redu, ampak kako bomo na meji vedeli, kdo je begunec, kdo pa je nezakonit priseljenec? Bolgarija mora imeti zadostne zmogljivosti, zato da bo ljudi posredovala do menih prehodov, da lahko ugotovi, koga je treba poslati nazaj, kdo pa lahko vstopi v državo. In še eno vprašanje ki, je, ki ga je zastavilo več kolegic in kolegov. Gre za vprašanje okoli 33. člena komisarja Malmstromova ve, o čem govorimo. Zelo dobro bi bilo, če bi uh, končali k malu. To je moje zadnje vprašanje, zato ga želim dobro opredeliti, da bom dobil pravi odgovor. 33. člen, torej Dublina 2, je problem. Bolgarski kolegi so dejali, da tega člena ne moremo aktivirati, sam pa ne vem zakaj. Na ta način bi lahko pokazali solidarnost v krizi. Bolgarija bo pripravila poročilo, v redu, kajti mi moramo prevzeti odgovornost nad izvajanjem vlastnih politik. Zanima pa me, kakšen je postopek v zvezi s tem členom. Vemo, da zaenkrat še ni bil aktiviran, zanima me, če mi to lahko razložite. Hvala. Hvala, gospod Ilčev. Potem pa bo komisija podala odgovore na vsa ta zahtevna vprašanja. Hvala. Povedati moram, da sem zelo zadovoljen s tem poročilom iz dveh razlogov. Prvič, od jeseni lani menim, da bi bilo dobro, če bi razmere v Bolgariji analizirali in če bi ugotovitve predstavili v odboru Libe, pa tudi širše. Pričakoval sem povečanje težav v Bolgariji in eh, do tega, je, do tega je dejansko prišlo. Težave se sedaj pojavljajo tudi onkraj meja naše države. Gospod Engel je dobro predstavil obisk delegacije, delegacija je bila uspešna in eh, vsi naši uspehi so zapisani v našem poročilu. Srečali smo se z pomembnimi osebami v Bolgariji. Poročilo je konstruktivno, podrobno in zelo vseobsegajoče, zato se lahko gospodu Engelu samo zahvalim. Hvala lepa torej za njegova prizadevanja, vedno je bil potrpežljiv in učinkovit. Poročilo bo predstavljalo osnovo za nadaljne delo Evropskega parlamenta in tudi našega odbora. Ponavljam. V poročilu je veliko podrobnosti, primerov in sklepov. Na kratko pa želim povedati troje. Prvič, zakonodaja v Združenem kraljestvu oziroma zakonodaja v Bolgariji potrebuje spremembe. še posebej v zvezi s 35. členom v okviru trenutne zakonodaje na področju azila in beguncev. V tem besedilu je zapisano, da država, ki sprejema potencijalne begunce, prosilce za azil ter še posebej mladoletnike brez spremstva, mora storiti vse za to, da poskrbi za ponovno združitev družin. V poročilu, kakor vidite, imamo zaenkrat 192 mladoletnih oseb brez spremstva. Izziv za bolgarske oblasti bo, kaj se bo zgodilo, če bodo začeli izvajati združitve teh družin. Verjetno bo staršev okrog 600. To je alarmanten signal za vse nas in tudi za oblasti v tej državi ta slavna ograja med eh, Bolgarijo in Turčijo. Kaj povedati o tem? Poročilo in eh, komentar gospoda Engela mislim, da zagotavljata dovoljšen odgovor. Ne gre za zid med dvema državama, to bi bila provokacija, gre za preprosto ograjo, s katero bi preprečili tveganja prečkanja meje in da bi ljudi usmerili k ustreznim mejnim prehodom. Ljudje zaenkrat eh, ne prečkajo meje v Bolgarijo na mejnih prehodih, ampak tvegano po noči se poskušajo izogibati obmejnim patruljam. In še na zadnje želim povedati, da je prav, da poročilo izraža pohvalo burganskim oblastem za to, da izvajo prizadevanja na tem področju. Načelo nevračanja je načelo, ki bi ga lahko in morali obravnavati pozitivno, ne smemo pa poskrbeti za predsotke v zvezi z vprašanjem ograje. Moj skromni predlog je, da bi to poročilo poslali tudi drugim odborom, še posebej odboru AFET. Pa tudi pravna služba bi prav gotovo lahko našla kaj zanimivega v tem poročilu. Vse te številke in vsi. Vse te številke so zelo jasne in kolegice in kolegi bi jih prav gotovo morali poznati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pajn z komisije. Lepo prosim, da nam eh, odgovorite na vprašanja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej vprašanje je gospoda Stojanova. Res je, komisija je zamujala z odgovorom na to vprašanje in to obžalujemo. Proces odgovarjanja na vprašanja poslancev jemljemo zelo resno, vedno poskušamo spoštovati roke. Ponovadi nam to uspe, ampak eh, včasih so vprašanja takšna, da mora sodelovati več služb komisije in to vse skupaj upočasni. To nikakor ni izgovor, še vedno se trudimo spoštovati vse roke. Tokrat smo žal zamujali. Sedaj pa vsebinske vprašanja. Mislim, da se nam ni treba spuščati v terminološke podrobnosti, ampak eh, biti moramo jasni. Specifičnega sklada Evropske unije za sirijsko krizo ni. Z različnih področji se porabljajo finančna sredstva za to, da bi pomagali v okviru sirijske krize. Od tam prihaja ta skupni znesek 2 milijard evrov. Gre za torej, več posameznih naslovov, iz katerih financiramo ukrepe in tudi države članice lahko bilateralno zagotavljajo finančna sredstva. In uh, To ni odvisno od tega, ali zagotavljajo pomoč Turčiji, Libanonu ali Jordaniji, ali pa zagotavljajo finančno sredstvo nevladnim organizacijam na terenu. Poraba EU, poraba iz finančnih linij EU v zvezi z človekoljubno pomočjo in pomočjo za razvoj je namenjena zagotavljanju praktične pomoči za tiste države, ki imajo velike težave zaradi beguncov. Kar zadeva znese, ki ga je uložila Bolgarija, to ni bilo izvedeno v okviru sistema EU. Ne, Bolgarija je posameznim akterjem v tej regiji namenila sredstva na dvostranski osnovi, ne pa preko Bruslja. mislim, da je to zaenkrat vse v tej temi. Kar zadeva preostanek vprašanja, del vprašanja je bil tudi, ali je Bolgarija prejela finančna sredstva iz tega naslova. No, ne iz eh, naslova porabe za sirijsko regijo. Vendar, odkar smo posredovali odgovor, lahko eh, k temu dodamo še nekaj, kar zadeva podporo Bolgariji. Imamo skupine ljudi iz EASA, to je urad za azil, ki pomaga bolgarskim oblastem in eh, to je zagotovljeno vsaj do septembra letos. Zagotovili smo prav tako nujno finančno podporo Bolgariji v okviru več skladov v trenutnem večletnem finančnem okviru za pravosodje in notranje zadeve. To vse skupaj znaša 5,6 milijonov evrov v okviru sklada za begunce, 2,4 milijone v okviru Evropskega sklada za meje in kolikor vem, je predplačilo v višini 80 odstotkov že v tej državi. Nekoliko več kot 500 tisoč evrov pa bo prišlo tudi iz sklada za uračanje. No, spregovorim še o splošnejših vidikih v okviru te razprave. Komisija se strinja s tem, kar je povedal gospod Engel. Tudi mi se strinjamo, da so nekatere države članice, še posebej Bolgarija, pod večjim pritiskom zaradi beguncev v okviru sirske krize. Bolgarske oblasti so storile veliko v sodelovanju s komisijo EASO, nevladnimi organizacijami in drugimi. Počnemo vse, kar je v naši moči, da bi preprečili, da se zadeve še poslabšajo zdi se nam, da so zadeve sedaj stabilizirane in da se ne slabšajo. Gospod Engel je omenil več izzivov in s tem se strinjamo. Gre za razmere prosilcev za azil in priseljencev v centrih za pridržanje, veliko je zaostankov pri administrativnih postopkih in tako naprej. V tem kontekstu se je govorilo tudi o 33. členu uredbe iz Dobljena. Komisija trenutno razmišlja o tem. Če bi to aktivirali in če bi komisija podala priporočilo v okviru 33. člena, to nikakor ne predstavlja kazni za Bolgarijo. S tem nikakor ne želimo kritizirati Bolgarije ampak gre za to, da priznamo, da so se pojavile resne težave, ki jih je treba premagati. Takšno priporočilo bi poslalo močan signal, da Bolgarija ni sama in da Evropska unija namerava Bolgariji pomagati pri premagovanju te krize. Prav tako bi to spremljal javni poziv k solidarnosti Bolgariji. Eh, solidarnost bi lahko izrazili v več oblikah, v blagovni, materialni ali nematerialni obliki. Komisija je že zagotovila veliko pomoči in to bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Kar zadeva odločitev v okviru 33. člena, to je odločitev, ki jo bo sprejela komisija. O tem se trenutno govori in uh, kolegi komisarjev bo sprejel svojo odločitev v ustreznem času, če bo potreba potem obstajala še naprej. Hvala. Hvala lepa za vaše odgovore. Skupaj z Ekonom bomo glasovali k malu. Zato bom sedaj podala besedo gospodu Engelu za kratek povzetek Samo še nekaj. Podan je bil predlog, da bi poročilo poslali odboru AFET. Mislim, da je to dobra zamisel. Sekretarjat bomo prosili, da to tudi storijo, kajti tudi oni bi to lahko koristno uporabili pri svojem delu. Izvolite, gospod Engel. Povzamite razpravo, na to pa bomo počakali na druge poslance. Uh, uh, Hvala lepa ne bom predolg, dovolil bom kolegicam in kolegom, da se namestijo v dvorane. Hvala lepa kolegicam in kolegom za razpravo, hvala komisiji za te informacije, ki so nam jih podali. Kar zadeva poročilo, kaj veliko ni za dodati. Mislim, da je poročilo pozdravilo večina. Hvala lepa. Hvala lepa. preden sklenemo ta del seje, naj vam povem, da bosta naslednji sej 24. februarja v Strasburu, takrat bomo glasovali. Vsi morate biti prisotni, ter 6. marca dopoledne v Bruslju. Oziroma 10. marca na mesto 6. Sedaj pa nas čaka skupna razprava z odborom Ekon. Poslanci že prihajajo, čez pet minut glasujemo skupaj z odborom Ekon. Hvala lepa.